Bonjour, bonjour, Dobar dan, gospe in gospodje. Nismo ravno najbolj številčni, vendar bomo vseeno začeli z našim delom. Začenjamo pa s točko 26 na dnevnem redu. porządek dzienny dzisiaj będzie nieco zmieniony, tak jak ustalaliśmy wczoraj. Današnji dnevni red je nekoliko drugačen, kot smo se včeraj dogovorili. Najprej bomo govorili o 26. točki na dnevnem redu, ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. Potem bomo obravnavali točko 25, BDP in več, merjenje napredka v svetu, ki se spreminja potem pa ostale točke ostajajo nespremenjene. Nizka raven prisotnosti GSO v krmi, potem pa še skupna kmetijska politika. Pred samim začetkom bo dajem besedo gospe Harms. Ja, herr vorsitzender, ich möchte zurückkommen. Gospod eh, predsedujoči, dovolite, da se vrnem na pogovor s komisarjem Oettingerjem, ki smo ga imeli včeraj v tem odboru predstavnike komisije, če so sedaj tu, bi sedaj vprašala naslednje. Poleg tega je to tudi poziv predsedstvu odbora. Glede na poročila v medijih v Nemčiji, še posebej v reviji Špigal, je DAX se zlomil in sicer znatno. in predstavnica za javnost komisarja Oettingerja je šla do javnosti in obrazložila, da tiste ocene, ki jih je komisar Oettinger včeraj podal, so bile namenjene samo medijem. To me je nekoliko razjezilo in zanima me, v kakšnem stiku je gospod Oettinger s predstavniki Euratoma, in z mednarodno uh, atomsko, agencijo za atomsko energijo. In z vsemi tistimi akteri, ki ocenjujejo dogodke na japonskem. Zanima me torej mnenje o mnenju in poziciji um, predstavnice za javnost komisarja Oettingerja in kakšen je torej eh, temelj za te izjave, ki jih je komisar Oettinger imel včeraj kolejnym e, mówcą. Ja chciałbym powiedzieć, że... Hvala lepa. Preden dam besedo ostalim, bi vam rad povedal še to, da je pred dvema dnevoma potekal se stanek s komisarjem Oettingerjem, ki sem se ga samo doležil in stvari je predstavil na enak način. Povedal je isto, uporabil je iste besede. Ne vem, zakaj se trg prej ni odzval, Richard Zeber. Ja, so tagi, so odnoga, so... Uh... Hvala lepa za pojasnila k dnevnemu redu. Dnevni red danes takšen, je takšen, kot je. Pomembno pri dnevnem redu In pri teh vprašanjih pa je, da se drživo dnevnega reda in vsa ta vprašanja, ki smo jih sedaj slišali, lahko mimo grede tudi obravnavamo, vendar mislim, da tukaj v naši sredi sedaj nimamo pravih predstavnikov komisije, tistih, ki bi bili za to eh, predstojni in zato bi prosil, da bi se držali dnevnega reda in delali eh, po njem. Hvala. Dziękuję bardzo. Hvala lepa. Gospod Prodi, želite besedo? Bomo posredovali to koordinatorjem. Ne vem, se bom kasneje oglasil v zvezi z gospodom Oettingerjem, če smem. No tak, tylko że kolega Prodi rezygnuje ze swojego wystąpienia, natomiast zgłaszają się kolejni mówcy. Gospod Prodi se sicer odrekel možnosti za podajanje izjave. Drugi so tudi prosili za besedo, ampak o tem se lahko pogovorimo na sestanku koordinatorjev. Bi pa vseeno rad šel na dnevni red, na prvo točko na dnevnem redu ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. Besedo dajem Pavlu Pocu. Njekuji vam, predsedo. A... Hvala lepa, gospod predsedojoči. V predlagani direktivi se oblikuje pravni okvir Evropske unije za ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. S tem se spreminja predlog sveta in komisije iz leta 2003, ki se je nanašal na izrabljeno gorivo radioaktivne odpadke. Spreminja se tudi direktiva 71 skozi 2009, ki se ukvarja z ravnanjem z izrabljenim jedrskim gorivom na mestu samem. Vse države imajo določene jedrske odpadke, ne glede na to, kakšna bo prihodnost jedrske energije. Če želimo zagotoviti dolgoročno varnost, potem moramo zagotoviti varno shranjevanje jedrskih odpadkov. Glede na to, kakšno je to vrstno izrabljeno gorivo in kakšni so radioaktivni odpadki, bi morali poskrbeti predvsem za ustrezno zaščito okolja. Dokler to vrstno gorivo in odpadki predstavljajo nevarnost, jih moramo ustrezno odlagati in poskrbeti za zaščito državljanov. Pri visoko radioaktivnih odpadkih pa se znanstveniki strinjajo, da je globoko geološko shranjevanje najbolj varno. Zaenkrat nimamo na voljo nobenih sredstev za dokončno odlaganje tovrstnih odpadkov. Jedrska energija se uporablja že več kot 50 let, vendar še vedno nimamo nobenega odlagališča za dokončno odlaganje teh odpadkov. Še vedno imamo na voljo samo začasna odlagališča. Države članice so tiste, ki morajo poskrbeti za izrabljeno gorivo in radioaktivne odpadke. Predvsem pa ne bi smeli povzročati prevelikega bremena za prihodnje generacije, kar pomeni, da mora ta generacija, ki je imela koristi od jedrske energije, poskrbeti za to, da se bodo radioaktivni odpadki ustrezno odstranjevali večina držav mora še sprejeti odločitve v zvezi s tem, kako ravnati z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. Ključni cilj te direktive pa je, da se vzpostavi evropski okvir za ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. Želimo si, da bi tudi v prihodnje lahko bolj varno uporabljali jedrsko energijo in tudi jedrsko tehnologijo, naprimer na področju raziskav, zdravstva in kmetijstva. Ta predlog pozdravljam, zato ker bo državam članicam pomagal, da sprejmejo ustrezne odločitve, da spostavijo nacionalne programe, zlasti, ko gre za ravnanje z visoko radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. Posebno pozornost bi morali posvetiti temu, da bo ta predlagana direktiva dosledna z obstoječo zakonodajo, z obstoječimi industrijskimi predpisi mislim, da bi morali upoštevati tudi mnenje strokovnjakov. Trajnostna uporaba jedrske energije je nekaj, za kar si moramo prizadevati. Če nam je to všeč ali ne, jedrska energija predstavlja 30 odstotkov energetske mešanice v Evropski uniji, v nekaterih državah celo 80 odstotkov predlog direktive pa ne bi smel onemogočiti možnosti, da se uporablja radioaktivno energijo in materijale v prihodnje. Na mednarodni ravni je že bilo doseženo soglasje med strokovnjaki, da je geološko shranjevanje najbolj primerna metoda za dolgotrajno upravljanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. Veliko let bomo morali še upravljati raziskave, zato da bi se vse to uresničilo v praksi. Prav zaradi tega bi morali še naprej skrbeti za razvoj te tehnologije. Sporazumi, ki so bili sklenjeni na področju jedrskih odpadkov, bi morali biti preučeni eden za drugim, vsak posamezno. V nekaterih specifičnih primerjih so države poslale, naprimer, izrabljeno gorivo, v predelavo v tretje države. Pomembno je, kaj so te tretje države, države sprejemnice, storile s tem izrabljenim gorivom, kaj potem tu še eh, z preostalim gorivom, ki je ostalo po predelavi izrabljenega goriva. V tem osnutku se ne bi smeli ukvarjati z varnostjo nasploh, temveč bi se morali ukvarjati samo z varnostjo v obratih, kjer se odlaga izrabljeno gorivo radioaktivne odpadke. Predlog bi moral po mojem mnenju biti bolj tehničen in ne bi smel postati predmet političnega spora. Hvala lepa. Dziękuję bardzo kolegi, kolegu Podsowi. Otwieram. Najlepsza chwała, kolega Pots. Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? Gospod Bartoloti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Če obravnavamo to tematiko, pravzaprav ne moremo ne omeniti trenutne krize na Japonskem. To vprašanje je zelo občutljivo in mislim, da bi morali nas prevzeti veliko večjo odgovornost. Ne bi pa smeli zapasti v kakršnokoli demagoško retoriko. Vse probleme bi morali obravnavati objektivno in konkretno. Mislim, da je skladen s tem predlogom tudi cilj predlagane direktive. Po eni strani želimo vzpostaviti enoten pravni okvir na evropski ravni za ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. Direktiva je pravzaprav del mednarodnih in evropskih standardov na tem področju. Jedrska varnost je dejansko prednostna naloga za Evropsko unijo. Pogodba Euratom tudi navaja, da je Evropska unija pristojna za to področje. Zato bi takšna direktiva morala kot prednostno nalogo postaviti varstvo državljanov in zaščito okolja. Potrebujemo jasno evropsko zakonodajo, zavezujočo zakonodajo, ki bi urajala vse faze ravnanja in shranjevanja ter predelovanja, obdelovanja in odstranjevanja goriva in radioaktivnih odpadkov. Dejansko potrebujemo zakonodajni okvir na tem področju. Predvsem, ko gre za odlaganje tovrstnih odpadkov. Številni v Evropski uniji imajo sklenjeno pogodbo z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo v zvezi s tem, na evropski ravni pa žal ne obstaja zakonodajni okvir za to vprašanje. Potrebujemo konkreten pristop do te tematike, ki bo vsem državam članicam omogočil, da sprejmejo nacionalne ukrepe za ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. Vse skupaj pa naj temelji na skupni evropski politiki, ki bo omogočala sodelovanje na regionalni, evropski in tudi mednarodni ravni. Varnost, preglednost, to je ključnega pomena vsi sporazumi z tega področja pa bi morali predvsem zagotavljati najviše možne varnostne standarde. To je skladno s tem, kar je bilo že sprejeto v direktivah, ki so se nanašale na Euroton. Hvala. Hvala lepa, gospod Bartoloci. Gospa Rosbach je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne bom ponavljala teh izvrstnih pripomb, ki jih je podal kolega Poc in ki so jih podali tudi ostali kolegi. Pred približno mesecem dni sem bila na Finskem. Obiskala sem tudi jedrsko elektrarno na Finskem, med tem obiskom sem začela razmišljati tudi o tem, zakaj želimo shranjevati radioaktivne odpadke pod površjem zemlje. Zlasti v luči tega, da ti odpadki še vedno v sebi ohranjajo polovico svoje energetskega potencijala. 30 let bi morali nekam odložiti te odpadke, preden jih lahko zakopljamo v zemljo. Torej, 30 let morajo ti odpadki še sproščati energijo, ki jo imajo v sebi, šele zatem jih lahko dokončno odložimo. Finci so zelo natančni, stvari opravljajo tako, kot je treba. Videla sem, kako so se oni lotili te zadeve. Vrtali so luknje v zemljo, potem so pripravljali tudi betonske pokrove, s katerimi bi zaprli te vrtine. Je pa škoda, da skušamo pravzaprav odstraniti tolikšno energije. Ali ne bi bilo možno te energije, ki je še vedno shranjena v odpadkih, uporabiti naprimer na področju zdravstva? te radioaktivne odpadke pravzaprav shranjujemo v nekih ogromnih jušnih loncih in tam naj bi to ležalo 30 let. To ni korisno. Kako lahko uporabimo te odpadke na čim bolj smotran način? Hvala lepa, gospa Harms. Ja, <clears throat> guten tag, um, nochmal jetzt ernst. Še enkrat dober dan in sedaj se resno lotimo te teme, ki obravnava odbor. Že v odboru za industrijo smo začeli obravnavati predloge Evropske komisije in v prvi vrsti želim povedati, da sem opazila, da gre za veliko razliko med posameznimi razpravami, med tem, kako so o tem razpravljali pri podobnih eh, pobudah v preteklosti. Imeli smo že v preteklosti predloge direktiv o odlaganju odpadkov po vsej Evropi in cilj te direktive, tega predloga je bil, da se jasno pove, kaj se naredi s tovrstnimi odpadki in da se predhodno odloči tudi o nadaljni gradni jedrskih elektrarn. Šele najprej moramo vedeti, najprej moramo vedeti, ali smo sposobni ravnati z radioaktivnimi odpadki in šele potem se odločamo o novih jedrskih elektrarnah. To je torej predpogoj. V zvezi s tem se mi zdi pomembno, da odbori, ki obravnavajo to direktivo, se ne ukvarjajo s težavami, ki so se pojavili na švedskem in da se ne ukvarjajo s težavami v Nemčiji pri skladiščenju odpadkov. Sama sem bila večkrat povabljena v Nemčijo in obstaja možnost, da se na terenu ogleda te stvari, da se obišče kraje skladiščenja odpadkov. Vendar zaenkrat še noben poročevalec ni prišel na to vrsten obisk v Nemčijo. Kar zadeva sam predlog direktive, pa dovolite, da najprej povem, da pri sami opredelitvi radioaktivnih odpadkov Ta, po našem mnenju, ni primerna. Država članica ima proste roke za to, da se odloči, ali bo gorivne, izrabljene gorivne elemente smatrala kot nadaljne vire za nadaljno uporabo ali kot nevarne radioaktivne odpadke. In zato še naprej obstaja možnost, izvoza v tretje države. Kajti, če tega ne definiramo kot odpadke, potem obstaja možnost, da se visoko nevarni radioaktivni odpadki izvažajo naprimer v Rusijo ali tudi druge države izven Evropske unije. V imenu politične skupine bi tukaj izrazila najpomembnejše zahteve za nadaljno razpravo o tem predlogu direktive. In sicer želimo, da bi v direktivi vsi odpadki, vsi radioaktivni odpadki bili pokriti in ne zgolj manjši del teh odpadkov, naprimer odpadke iz urana in potem naj direktiva velja tudi za odpadke ki so nastali pri vojaških dejavnostih, tako v preteklosti kot v sedanjosti v nekaterih državah in tudi izrabljanje uh, eh, gorivne elemente moramo obravnavati kot odpadke. Radioaktivne emisije, ki se izpuščajo v okolje vedno znova, uh, primer za to imamo v Franciji, tudi te moramo obravnavati kot odpadke. Uh, kajti tako nadzorovani kot nenadzorovani izpusti v okolje so neke vrste olajšanje za industrijo. Tudi nizko radioaktivni odpadki morajo biti vključeni v določbe direktive in možnost merjanja tovrstnih odpadkov mora obstajati. V številnih državah Evropske unije obstaja možnost, da se nizko radioaktivne odpadke prosto meri in tako se obremenitve tudi zmanjšajo. In to, se, to so postopki, ki niso nevarni in niso povezani z visokim tveganjem. Poleg tega menimo, da ta direktiva in naj povem še nekaj besed o aktualni situaciji, ta direktiva se mora osredotočiti tudi na nevarnosti, ki vladajo v potresnih območjih, ne samo za jedrske elektrarne, temveč tudi za kraje skladiščenja odpadkov. Na japonskem je v prvih dneh po potresu prišlo do, težavah, do težav s hlajenjem. Naprimer v obratu Rokašo. In to je zadevalo tudi obrate za skladiščenje. Torej moramo o tem na novo razmisliti. V direktivi ni dovolj povdarjeno, po našem mnenju, da ne moremo jasno videti, kdo o čem odloča in kako potekajo posvetovanja strokovnjaki. V predlogu direktive je sicer rečeno, da obstaja zelo odprt pristop, vendar mi tega ne razumemo dobro. Poleg tega ne razumemo dobro, kaj je mišljeno tem, da so tisti, ki proizvedejo odpadke, tudi odgovorni za dokončno skladiščene. Torej, onesnaževalec je tisti, ki plača. To je tista šipka točka direktive, kajti že danes je velik izziv zagotoviti to končno skladiščenje. Čez 50 ali čez 70 let ko bodo nekatere države šele začele z odlaganjem, pa bo veliki zev najti dovolj finančnih sredstev za to. To so torej tiste točke, ki smo jih izpostavili tudi v odboru za industrijo in žal mi je, da ni prišlo do neke konstruktivne razprave med poročevalci v senci v tem odboru. Poročevalec ni imel veliko časa za to razpravo in zato se mi je zdelo pomembno, da tukaj še enkrat izčrpno predstavim naše stališče. Hvala. Dziękuję, koleżance Harms, za tą wieczór. Hvala lepa, gospa Harms, za vaše izčrpno mnenje. več oseb se je še prijavilo k besedi, bom kar prebral imena. Potem prekaže glas panu Podsovi. Thank you, Chairman. Najprej dajem besedo kolegu Davisu. Hvala lepa. Predstavil bom mnenje kolegice in tudi svoje mnenje. Mislim, da ne bi smeli biti preveč samozadostni glede teh zadev. Dokler ni težav, pogosto zanemarjamo možnost, da se težave lahko pojavijo. Bolj, ko si odblizu ogledujemo situacijo na japonskem, bolj kot spremljamo to, kako smo upravljali, so upravljali s temi elektrarnami, ki delajo že več kot 50 let brez kakršnih koli večjih zapletov, bolj grozno se vse skupaj zdi. Ravno kar berem komentar v časopisu v zvezi s temi bazeni goriva. Japonsko podjetje, ki je upravljalo z elektrarnami, je te bazene preoblikovalo tako, da je v bazene skušalo stlačiti še več tih radioaktivnih palic, kot je bilo to sprva predvideno. No, kakorkoli že, na področju te industrijske veje bi morali skrbeti za večjo preglednost, za možnost neodvisnega nadzora in pregleda. Ne bi smeli kakorkoli uveljavljati načela trgovinske tajnosti. Situacija, kot se trenutno razvija na japonskem, bi se lahko še poslabšala, S tem se spodkopava zaupanje v industrijo povsod po svetu, zato bi morali poskrbeti za popolno preglednost, za neodvisno izvajanje nadzora, pa naj se gre za upravljanje z elektrarnami ali za shranjevanje odpadkov. Kar zadeva prevoz odpadkov, v naši državi v zadnjih 50 letih ni bilo nobenih težav pri prevozu tovrstnih odpadkov iz ene elektrarne v drugo. Vendar, če bi to vrstne radioaktivne palice poslali preko celega sveta iz Japonske nekam drugam z ladjami, potem bi bilo to nevarno. Že tako ali tako je neumno, da so zgradili jedrsko elektrarno na ozemlju, ki je potresno precej ogroženo, da pa bi potem prevažali to vrstne odpadke z ladjami, je pa še bolj noro, zato ker ladje, kot veste, tudi potonajo. Potem pa je tu še vprašanje dolgotrajnega shranjevanja odpadkov. Da, verjetno bomo res oblikovali geološka skladišča. Ampak kaj to pomeni? ali naj te jedrske odpadke enostavno zakopljemo globoko pod zemljo na območju, ki ni potresno ogroženo, ali naj morda sprejmemo predpise, ki nam bodo omogočili, da tudi predelamo te odpadke. Znanstveniki bodo sleko prej ponudili odgovore, ki nam jih obljubljajo že več let, namreč, da bodo naredili radioaktivne odpadke varne. Zato pustimo, te radioaktivne odpadke nad površjem zemlje, tako da bodo prihodne generacije imele možnost te odpadke odložiti na varen način. Potem pa še vprašanje gospe Parvanove za komisijo. Številna podjetja, številne jedrske elektrarne v Evropski uniji so sklenile pogodbo tudi z Rusijo. Naprimer, Bolgarija ima sklenjeno pogodbo z Rusijo v zvezi s tem. Ali bodo te pogodbe še naprej veljale ali bodo določbe, ki smo jih mi sprejeli, veljale za Evropsko unijo ali bodo veljale te določbe in predpisi tudi za odpadke, ki nastanejo v Evropi in jih potem pošljemo čez mejo. Hvala. Hvala lepa. Gospod Davis, gospod Prodi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo nakratko. Mislim, da bi to morala biti priložnost za bolj poglobljeno razpravo. Euratom je storil ogromno dobrega, ko gre za varstvo na področju jedrske energije v Evropski uniji. Vendar je bil industrijski del vedno postavljen pod pogoje dveh držav, ki imata največ jedrskih elektrarn. Kar pomeni, da nam na evropski ravni ni bilo omogočeno, da sprejmemo evropsko pobudo o jedrski energiji. Po dobrem in slabem je to pravzaprav to hipoteka, ki sta jo Francija in Združeno kraljestvo dali Euratomu. Zato bi morali najprej razumeti, ali bi se problem radioaktivnih odpadkov lahko obravnaval na evropski ravni kot neka usklajena pobuda, ne pa da to vprašanje prepuščamo izključno državam članicam, ki pogosto nimajo zmogljivosti za soočanje s tovrstnimi vprašanji. Zato se mi zdi, da je sedaj prišel pravi trenutek, da sprejmemo odločitev o tem, kaj pravzaprav je Euratom, kaj želimo storiti z Euratomom, zato da bo res nekaj pomenil kot organizacija. Hvala lepa, gospod Prodi. Gospa Plump. Mulțumesc, domnule președinte, și eu o să încerc să fiu uh, sub. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Skušala bom tudi sama biti precej kratka. Veliko pomembnega je bilo že povedanega. Najprej naj podprem gospoda Poca. Pri njegovem osnutku. Namreč gre za pomembno vprašanje, za pomembno tematiko, ne le zaradi tega, kar se zdaj dogaja na japonskem, ampak tudi zato, ker se tukaj pogovarjamo o energetski infrastrukturi Evropske unije do leta 2020, pa tudi po letu 2020. Če pa govorimo eh, prav o tej direktivi, o področju uporabe te direktive, o naše, torej o mnenju, eh, ko govorimo o izrabljenem gorivu, je seveda to pomembna zadeva, ampak hkrati naj povdarim naslednje. Ne bi smeli govoriti samo o upravljanju, torej kot o eh, tem, kako ravnamo s tem, kako transportiramo, kako shranjujemo te odpadke, ampak moramo tudi zagotoviti nadzorovanje teh dejavnosti in pa imeti neko nadaljne nadzorovanje in spremljanje eh, hranilnikov eh, tega izrabljenega goriva in tako naprej. Torej, strinjam se, da je tukaj odgovornost na strani držav članic, ampak hkrati verjamem, da moramo tu priti do nekega regionalnega sodelovanja in verjamem, da bi tudi morali nekako koordinirati te zadeve na evropski ravni. Kajti zelo pogosto države članice niso sposobne same urejati teh vprašanj. Hvala lepa. Čekuje, Hvala. Rovana, gospod Zevr. Wir akzeptieren, dass die Mitglieder hvala. Sprejemamo to, da lahko države članice same uh, izbirajo svoje energetske nosilce, vendar uh, ne sprejemamo tega, da se ne zauzemamo za najviše možne tehnološke standarde, ki so v tem trenutku možni. seveda obstajajo nevarnosti za okolje, tudi zato, ker naši sosedje uporabljajo te tehnologije. In zahtevati moramo skupne standarde. Tudi s to direktivo mislim, da je storjen korak v to smer, vendar je pred nami še dolga pot. Ne smemo se si zakrivati oči pred eh, vprašanji pristojnosti in naučiti se tudi kaj iz tega, kar se je zgodilo na Japonskem in imeti ambiciozne predloge za odlagališča tovrstnih odpadkov. Kar zadeva različne oblike proizvodne energije, je vse skupaj povezano tudi z dolgoročnimi vprašanji. Ja, obstaja tudi neke vrste negotovost, o tem, kako bomo obravnavali ta vprašanja čez 50, 60 ali več let. Kot veste, gre tukaj za zelo dolga obdobja pri radioaktivnih odpadkih. Komisija naj končno da predlog o tem, kako dejansko se lotevati proizvodne jedrske energije. Nekoliko kritično gledamo na to. In smiselno moramo izrabljati to energijo, vse ostalo ni koristno. In predvsem moramo imeti pred očmi dolgoročno varstvo okolja. Hvala. Najlepša hvala, gospod Zeber. Zdaj pa poslušajmo komisijo imamo z nami sta dva predstavnika, gospod Hilden in gospa Ničeva. Žal pa ju ne vidim zdaj. Gospod Wolfgang Hilden, izvolite, beseda je vaša. Eh. Dobro jutro in dobr dan vsem skupaj. Hvala tudi za številne komentarje, ki ste jih izrazili, tudi za splošno podporo našemu predlogu veselimo se tega, hvala še enkrat in eh, lahko povem, da je bil naš predlog utemeljen z številnimi konzultacijami, številnimi pogledi, marsikaj smo že ugotovili in vse to smo tudi pozorno upoštevali. Hkrati smo podrobno analizirali stvari in eh, zato, da zagotovimo, da ne bi prišlo do prekrivanja, kar se tiče zakonodaje na evropski ravni in od, nekatera od vprašanj, ki ste jih danes omenili, bi ravno povzročila takšno prekrivanje pri zakonodaji, recimo, ko se pogovarjamo o eh, rudnikih urana in eh, obratih za pridobivanje goriva, namreč te stvari so že pokrite z zakonodajo. Kar se tiče varnosti, eh, končnega odlaganja in drugih dejavnosti in obratov, je tukaj direktiva zelo zahtevna, zelo stroga, kar se tiče torej varnosti in s tem smo želeli pokriti ravno vse vrste tveganja in vse možne scenarije, tudi zelo neverjetne scenarije, do katerih bi lahko prišlo in ki bi lahko povzročili oziroma ki bi lahko bili, uh, imeli veliko pliv na varnost Za nas je to neobhoden pogoj, ko govorimo o recimo eh, dokončnih geoloških odlagališčih, kjer dejansko potrebujemo pasivno varnost za dolga obdobja, kajti ne, tam ne moremo zagotoviti spremljanja monitoringa takšnih uh, uh, odlagališč. Torej gre za pasivno varnost tam in hkrati seveda tukaj mora biti ta varnost zagotovljena, to je izjemno pomembno. Zato se res trdo borimo tudi v svetu da se to ohrani, ta, to delo, ta del besedila. Kajti, zagotovo imamo že nekaj izkušenj, tudi nekaj nesrečnih primerov, kar se tega tiče. In če torej napravimo ustrezno oceno varnosti, potem lahko takšne nepredvidene dogodke oziroma tveganje, ki iz njih izhaja, lahko minimiziramo. Sveda stvari ne moremo nikoli izključiti, vedno se lahko marsikaj zgodi, ampak marsikaj pa lahko zmanjšamo na najmanjšo možno mero. Potem je seveda vprašanje, ali nekaj hranimo na površini, kar seveda zahteva neko spremljanje, nek nadzor, ali pa če imamo neko pasivno varnost na drugačne vrste odlagališču. Tu se vedno lahko seveda pogovarjamo tudi o možni bodoči ponovni uporabi. Eh, eh, odpadkov, potem pa tudi kako je z eh, hranjenjem pod površino zemlje, namreč kako bo v prihodnosti z znanjem, z financira, možnim financiranjem in seveda tudi s politično stabilnostjo, ki, jo, ki je prav tako pomembna za varnost. To je torej podlaga tega predloga pri čemer seveda države članice potrebujejo nacionalne programe, potrebujejo ustrezno ureditev za svoje obrate, kako je seveda tu vprašanje izrabljenega goriva radioaktivnih odpadkov, ki že obstajajo. Tu potrebujemo ustrezne politike. Kar se tiče vojaških odpadkov, smo se veliko s tem ukvarjali, ampak komisija je že izgubila dva sodna postopka na tem področju zaradi tega lahko rečemo, da do sedaj nismo bili zelo uspešni na tem področju. Gre za težavno zapleteno področje. In sam osebno bi, se, bi bil vesel, če bi tudi ta del materijala, radioaktivnega materijala s tem pokrili, uh, ampak stvari so pač kakršne so. Torej, veliko smo se pogovarjali o tem, kot sem že povedal, konzultirali in hkrati smo skušali zagotoviti v našem predlogu tudi neke zadeve, ki bi čim bolj odgovorile na zahteve. Agencija IAEA e nas je pohvalila za ta resnično zapleten, zahteven predlog in povedali so, da niso nikoli pričakovali, da bomo šli tako daleč v svojem predlogu. V direktivo smo zapisali prepoved izvoza, to se zdi zelo pomembno, namreč prepoved izvoza odpadkov kar je spet zelo zahtevno vprašanje in takšen predlog ni lahko braniti, to mi lahko verjamete. Torej, v tej res nesrečni situaciji, ki se dogaja na japonskem, se strinjamo s poročevalcem in tudi z drugimi, namreč, da ne smemo mešati stvari, kar se tiče eh, ravnanja z odpadki in pa prihodne uporabe eh, radioaktivnih materialov in jedrske energije. Namreč, kakšna je prihodnost uporabe jedrske energije? Obstoječi odpadki so nekaj, kar je treba, s čimer se moramo odkvarjati danes. In resnično te stvari moramo ločiti. Žalostno bi bilo, če bi zdaj na to razpravo o odpadkih vplivali ti resnično nesrečni dogodki na japonskem. Seveda pa iz njih na podlagi njih vidimo, kako pomembna je varnost na tem področju. Še enkrat najlepša hvala za vaš napor za vaše napore, za vaše komentarje in še naprej se veselimo uh, vaših mnen in sodelovanja v prihodnje. Hvala. Hvala lepa, komisija. Hvala, gospod Hilden. Zdaj pa za zaključek še enkrat gospod Poc. Ja, Hvala, gospod predsedujoči. Naj se na kratko zahvalim vsem kolegom, ki so se oglasili z uporabnimi pripombami, s koristnimi pripombami. Gospa Rozbah, mislim, da bomo res morali bolj razmišljati o tem, kako bomo uporabljali, morda znova uporabljali nekatere materijale, ne pa da vse štejemo kot odpadke. Zanimivo je to, kar je povedala gospa Harms. Namreč zanimiva je ta zamisel o širokih pogajanjih, vesel sem, pogajanji, vesel sem, da to slišim in upam, da to pomeni, da bodo tudi drugi kolegi našli nekaj časa in sprejeli moje povabilo namreč. Strinjam se tudi, da gre tukaj pri direktivi šele za prvi korak, da bo temu morala slediti še cela serija korakov, bolj podrobnih, kar se tiče načela eh, predhodne varnosti oziroma preventivne varnosti, potrebujemo tu nekatere odgovore in sicer še preden. Potrebujemo te odgovore še preden bomo začeli z uvajanjem nekih novih kategorij odpadkov. Prepričan sem, da bo komisija to upoštevala, da bo delala na tem, da bo upoštevala tudi naše prispevke tukaj. Še enkrat hvala lepa za vašo podporo. Hvala, gospod Poc pa pojdimo na naslednjo točko dnevnega reda. A, seveda, predlogi sprememb. Rok za ložitev predlogov sprememb je 21. marca do 12. Junijska, junijsko plenarno zasedanje je potem tisto, na katerem bomo govorili. 20. aprila bo o tem glasoval Envi, 26. maja pa uh, ITRE. Sledi poročilo Ane Rozbah, BDP in več, merjenje napredka v svetu, ki se spreminja. Zato dajem besedo kar takoj gospej Rozbah. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kratka bom. Najprej naj se zahvalim vsem poročevalcem v Senci za njihovo prožnost, kreativnost, za številne ideje. In gospod Ljuliger za, iz sekretarjata za to, da je povezala vse te zamisli in resnično pripravila celovit dokument, za katerega upam, da bomo ga lahko, da ga boste lahko podprli. Skušali smo se izogniti kakršnim koli dvoumnim izjavam, uh, vključiti me, uh, uh, kazalnike, ki so merljivi, hkrati pa upam, da bomo lahko to področje podprli, sprejeli, torej BDP in več, in šli resnično na pot eh, resnih, korenitih sprememb za življenje naših sodržavljanov, kar se tega tiče. Seveda bodo dobrodošle vse nove ideje, vse inovativne, eh, vsi inovativni predlogi komisije, ko bomo enkrat to sprejeli. Stvar ni bila preprosta. To je zdaj naš drugi poskus, v zvezi s tem vprašanjem. Sem pa optimistična in eh, verjamem, da eh, si vsi želimo tukaj napredka. Številne mednarodne organizacije se prav tako ukvarjajo s tem kot z prednostno nalogo in eh, prepričana sem, da je to zdaj pomemben prvi korak v smeri nečesa, kar je zelo pomembno za vse državljane Evropske unije. Tu se bom ustavila.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 gospe Belje. Torej, najprej gospod Šnelhart. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovane gospe in gospodje. Počevalka je dejala, da gre tukaj že za drugi poskus in vemo, da prvi poskus ni uspel, ker nekateri v hiši niso bili zadovoljni, za nekatere je bilo preveč, za druge premalo ti predlogi o BDP-ju. Vendar to je bil tudi izraz različnih mnen. In moram reči, da mora biti kar pogumno, da sedaj poročevalka se je lotila novega poskusa in da bo poskusila najti večino za svoje mnenje in ji pri tem želim veliko uspeha kaj sem želel povedati. Bodimo pametni. In pri teh stvarih, ki jih želimo uveljaviti, moramo tudi priti do rezultata. Predlog gospe Rozbah je spremljiv, vendar naj kar takoj povem, kaj je za nas pomembno. Za nas je pomembno, da ostane BDP v središču. Vem, da obstaja veliko razlogov za to, da ga dopolnimo, da ga razširimo in pristop je dober. In BDP prav gotovo ne meri vsega, vendar to je le temelj, pomemben temelj in Vemo, da imam s tem temelj za merjanje dosežkov pri varovanju okolja in na drugih področjih. BDP ne moremo kar tako pospraviti v nek predal in reči, sedaj bomo oblikovali nove kazalnike. Kajti to bi bilo zelo naporno in poleg tega bi bilo povezano s številnimi težavami. In če želimo doseči tak mehak prehod, zato se zauzemamo, vendar mora BDP ostati v samem središču. Vse ostale dodatke tudi podpiramo, to je pravilno in prav gotovo se bomo glede tega sporazumeli. Vendar bi pozval tako svoje kolege kot druge kolege v odboru, da si prisluhnemo, mislim, da je pomembno, da tukaj nekaj sprejmemo in da se da predlog komisije prav gotovo izboljšati, da bi ta predlog bil bolj jasen, bolj objektiven in da skupaj sprejmemo nekaj takšnega, kar bo koristilo Evropi in nam vendar prosim, da pri tem upoštevamo dejstvo, da preveč birokracije ničemor ne koristi. Hvala lepa. Dziękuję, Horst. Kolega Vittorio. Hvala lepa, Horst. Gospod Prod, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Res bi se rad zahvalil kolegici Rozbah za izvrstno opravljeno delo. S tem smo ponovno sprožili to zelo pomembno razpravo. Ta razprava seveda ne bo zaključena v teh dneh. Jasno je, da bomo morali ravnati postopoma. Tisto, kar mene zanima, je to, da pravzaprav začenjamo z poglobljeno obravnavo tega, kako doseči trajnost nasplošno. Kako bi lahko razširili sam koncept rasti in razvoja? Tu gre za bolj splošen koncept. Nedvomno je, da bo od nas zahteval, da upoštevamo tudi kulturni vidik. Pomembno je, da v tem trenutku začenjamo podrobno obravnavati to zelo pomembno temo. Delo bo nam reč dolgo trajno, ta zgodni začetek pa nam omogoča, da bolj natanko preučimo, kaj je tisto bistvo, ki nas drži skupaj. Dobro je, da je parlament podal to pobudo, res je, da obstajajo določeni pridržki in zadržki, vseeno pa se mi zdi, da bi lahko opredelili tudi logiko pri tem dolgotrajnem delu, ki nas čaka. Dobro pa je, da vsi začnemo delati na tem, zato ker je za vse nas ključnega pomena, da se zagotovi trajnost naše civilizacije. To nam je vsem pri srcu. Še enkrat hvala lepa kolegici Rozbah za upravljeno delo. Zagotovo bomo našli način, kako prispevati k delu, ki ga je opravila. Hvala. Dziękuję, Vittorio. Koleżanka Sandrin. Hvala lepa, Vittoria Sorin-Bellier. Euh, Naj se pridružim kolegom pri zahvalah gospe Rozbahovi. Ja, res je, gre za drugi poskus In mislim, da je tukaj zdaj, bo, taj, da je ta bolj uravnovešen. Namreč eh, za zelene morda to ne bo dovolj, za druge je morda to preveč radikalno, ampak mislim, da smo zdaj uspeli doseči neko soglasje glede tega, da moramo že danes razmišljati o oblikovanju novih inštrumentov, ki nam bodo omogočali merjenje, virov, ki bodo na voljo in drugih zadev na tem področju. Torej, eh, danes je edini instrument, ki ga imamo ali pa tako rekoč najpomembnejši instrument je seveda BDP, ugotovili pa smo, da ni dovolj, da ne zadošča potrebam in to glavno orodje danes ne odraža tistega, kar se v naših družbah dogaja. In ker nimamo ustreznih socialnih, okoljskih kazalnikov, to ima za posledico da se stvari slabšajo, da ne uspevamo upoštevati naše dediščine, vsega, kar nas okolj, eh, obkroža. Stališča zelenih je treba BDP zagotovo proučiti kot kazalnik, ki ga je treba dopolniti in hkrati ga ne moremo več uporabljati kot glavni cilj, glavno, glavno, kot glavno merilo na tem področju. Torej, tu moramo praviti nekaj dela v zvezi z drugimi kazalniki, s katerimi bomo lahko potem merili napredek, bogatstvo naših držav oziroma eh, družbe, ki se razvija in spreminja. Za konec naj rečem, da zeleni podpiramo, da bomo podprli to novo poročilo o BDP-ju in več, Menimo, da je to dober začetek, menimo tudi, da je to njegova ambicija, namreč nek začetek, da bomo bolj natančno merili in hkrati razvijali nova orodja in hkrati želimo povedati, da bomo to podprli v originalni izvirni različici brez sprememb. Hvala lepa, gospa Belje. Gospa Matjas. Gospod Matjas. Direktno imamo Karin, Karin Kadenbach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 prebivalstvo pričakuje, kar gospodarstvo pričakuje. Tukaj gre tudi za krepitev BDP-ja in pozitivna gospodarska rast pomeni uh, samodejno tudi boljšo, boljšo kakovost življenja. Potrebujemo pa dodatne kazalnike in kot je dejal. Kolega Prodi je rast nujno povezana s trajnostno komponento in zato BDP ne more biti edini kriterij To bomo seveda morali vključiti tudi v svoje lastne politike in v razprave v političnih skupinah. Mislim pa, da ne smemo razmišljati v smeri, eh, to moramo spremeniti, naj stane, kar hoče. Uh, in gospodarstvo moramo presojati tudi po tem, kako ljudje v teh okvirih živijo in ali živijo v dobri družbi. Vse to so primeri, pri katerih vidimo, da potrebujemo drug drugega, da potrebujemo več kot BDP in to smo spoznali, če ne prej, pa sedaj z potresom na Japonskem. Hvala lepa, gospa Klas. Gospod. S, eh, Hvala lepa, bom kar nadaljevala in še enkrat se vprašala o tem, ali to, kar se je zgodilo na japonskem, ali to, kar vpliva na naše dojemanje kakovosti življenja, ali se bo ob tem kaj spremenilo, ali vidimo, da se stvari spreminjajo, sedaj stvari ocenjujemo drugače, kot smo jih ocenjevali prej. In veseli me, da smo našli nov pristop in kot je že bilo rečeno, je prav, da ohranimo tisti, tisti temeljni princip BDP-ja v središču. Kaj pa druge zahteve O tem bi se nakratko vprašala. Mislim, da bi morali izvesti študije izvedljivosti in sprašujem komisijo, kako si komisija predstavlja, kako bo možnost dodatnimi kazalniki meriti vse to, o čemer beremo v eh, točkah 3, 4, 5, 6 in 7. To so neka splošna merila, ki niso tako točno določena, ki so fleksibilno oblikovana in kako bi to vrstne meritve potekale, kako se komisija to predstavlja. Seveda se zahteva tudi ocena vplivov in ali se bo to izvajalo na podlagi obstoječih podatkov ali se bodo od držav članic zahtevali novi podatki. To so tiste področja, ki me zanimajo. Dziękuję, Krista, kolega. Hvala lepa, Krista. Salvatore Tatarela, izvolite. Prezidente, molto... Hvala, gospod predsedujoči. Zelo na kratko. Svet se spreminja, celo dramatično se spreminja. Zato je prav, da se spremenijo tudi sistemi in metode merjanja. Tako da čestitam poročevalki za opravljeno delo pri tem poročilu. Zavedam se, da je bila naloga zelo težavna, kajti gre za drugačno poročilo, inovativno poročilo, ki piše o temi, ki se stalno spreminja. Upam, da bo parlament nadaljeval z delom na tem področju tudi potem, ko bo to poročilo že sprejeto. To vprašanje bi moralo zadevati vse politične skupine in želim si, da bi na to temo organizirali tudi kakšno javno predstavitev, javno razpravo, zato da bi se bolj poglobljeno pogovorili o temi, ki zadeva celoten parlament. Hvala. Dziękuję, e, Salvatore. Hvala, Salvatore. Zdaj pa dajem besedo predstavniku komisije. Ähm, ähm, Dobro jutro vsem skupaj. Seveda komisijo zelo veseli, da se je izvedel drugi poskus, drugi krok, ki je v skladu z usmeritvami komisije in v sporočilu je jasno rečeno, da BDP še naprej ostaja pomemben kazalnik za komisijo in da ga moramo dopolniti zato, da bi pokrili tudi druge tematike, ki jih BDP sam kot tak ne pokriva. In To je tudi želja približno dveh tretjin državljanov, to smo ugotovili v javnomenskih raziskavah, torej smo na trdnih tleh. Kar zadeva konkretna vprašanja izvedljivosti in um, administrativnih bremen, pa naj nakratko odgovorim takole. Sporočilo je že bilo sprejeto. In takrat smo že si pogledali obstoječe podatke, podatke, s katerimi razpolaga Eurostat in drugi, in smo razmišljali o tem, da bi uporabili obstoječe podatke o gospodarstvu in o socialnih prispevkih in da bi to kombinirali in tako imeli boljšo predstavo o položaju. Ta postopek pa še ni dokončan, zato rezultati še niso bili objavljeni, vendar smo želeli na podlagi obstečih podatkov priti do boljših in močnejših kazalnikov. Naprimer, sintetični kazalnik o obremenitvi okolja v zvezi s tem ogotavljamo, da podatki, ki jih imamo na voljo in stanje, ki smo ga preučili, ne ustreza na tistim željam, ki smo jih imeli v zvezi s tem. Potem vprašanje birokracije in administrativnih bremen, tudi to ste omenjali. V zvezi s tem bo treba tudi zamenjati perspektivo. kajti imamo vedno več informacij iz različnih informacijskih virov in vidimo, da so to pomembne informacije, ki pripravljajo odločitve, to so naprimer ocene vplivov in te so bistveno odvisne informacije od tega, da različne kategorije podatkov imamo na voljo v istem obsegu in v istem trenutku, zato da so ocene potem tudi dobre. In to je dobra naložba v sam proces prejemanja odločitev in na to ne gledamo samo kot na birokracijo ali na obremenitev tistih, ki posredujejo podatke. Hvala. Dodatno vprašanje imam za komisijo, kajti s tem sem se že nekoliko ukvarjal in se strinjam z vami, vendar ste omenjali porazdelitev premoženja in kako, ko pridete do ugotovitve, da premoženje ni pravično porazdeljeno, kako boste dosegli spremembo le tega. Hvala lepa za dodatno vprašanje. v tem trenutku nočem reči, da se komisija prioritetno ukvarja s porazdelitvijo premoženja, temveč s tem, kako različne življenjske razmere vplivajo na državljane, koliko državljanov živi v takšnih ali drugačnih razmerah in kako naj bi se to spremenilo. To pa je potem nadaljni korak, ki ga lahko storimo na podlagi obstoječih podatkov, če bomo ugotovili, da je, obstaja potreba po spremembah. To pa je seveda potem politična razprava. Dziękuję bardzo. Pani poseł sprawozdawca. Czy... Hvala lepa. Zdaj pa ali želi poročevalka še kaj povedati? Ana? Bardzo proszę pani posłanka. Izwolite, gospod Rosenbach. Seveda, rada bi zaključila, pravi gospod Rosbach. Najprej vsem hvala za konstruktiven pristop k temu vprašanju. E, e gospod Schenhardt, ne, nikoli nisem razmišljala, da bi od, da bi se odpovedali BDP-ju. Ne, nikako ne želimo ničesar izključevati, želimo pa dodati nekatere stvari, recimo, ko govorimo o energetiki. Mislim, da tam ne moremo uporabljati le enega kazalnika, le enega merila. Ne bomo, tudi pri energetiki nikoli ne bomo preživeli samo z nafto, potrebujemo druge vire in podobno je tukaj. Torej, želimo si čim več vidikov, ki bi jih pokrili z temi kazalniki. In mislim, pri tem pa mislim, da nikoli ne bomo prišli do nekega dokončnega rezultata, do enega samega končnega kazalnika, kajti svet se spreminja, to je bilo povedano, vse čas potekajo spremembe in, in tudi ta merila, vsi ti vatli se bodo morali spreminjati vedno bomo potrebovali nove kazalnike, nova merila. Mislim pa, da je pomembno za vse nas, ne le v Evropi, za vse ljudi je to pomembno, ampak ko sredotočimo se najprej na Evropo, zagotovo bomo na tem področju sodelovali tesno s komisijo. Mislim pa, da je to lepo, dobro področje, na katerem si lahko izmenjamo številne ideje, zato da bomo prišli do nekih pozitivnih rezultatov, ki bodo v korist vseh. Torej, zelo sem optimistična in vsekakor se strinjam s kolegi z vseh strani parlamenta, gre za trajnost, gre za spremembe v družbi. In ja, res je, Morali bomo opraviti tudi nekatera zaslišanja tukaj v parlamentu in se pogovoriti, imeti razpravo o tem, kam gremo v prihodnosti, kako se bomo morali prihodnosti in spremembam prilagajati. In vsega tega se zelo veselim in se veselim tudi vaše pomoči in sodelovanja, zato da bomo tu resnično oblikovali nek dober začetni prvi korak s tem dokumentom za našo prihodnost. Hvala lepa. Dziękuję koleżance Rozbach. Na tym zakończyliśmy ten punkt naszych. Chwala, gospa Rozbach. Naslednja točka na dnevnem redu je. A, oprostite, preden gremo na naslednjo točko. Rok za vložitev predlogov sprememb 21. marec do povdneva. 19. aprila glasujemo v Enviju in na plenarnem zasedanju glasovanje na junijskem zasedanju. Naslednja točka dnevnega reda, številka 27. Izmenjava mnen z predstavnico komisije o nizki ravni prisotnosti GSO v Krmi. Besedo bi kar predal komisiji, gre za direktorja gospoda Podeleja. Hvala, gospod eh, predsedojoči, gospa Testori. Žal ne more priti, zato jo opravičujem, vendar smo noč preživeli v spravnem postopku uh, zaradi vprašanj kloniranja. Uh, In poleg tega organiziramo tudi konferenco o GSO-jih skupaj s parlamentov in zato danes ne more priti. Se pa zahvaljujem odboru za okolje, da nam je dalo priložnost, da predstavimo ta predlog. Eh, s kvalificirano večino je bil eh, podprt eh, v stalnem odboru za prehransko verigo in je. in sedaj imate tudi tri mesece, da podaste svoje mnenje. V preteklosti smo imeli ničelno toleranco na uvoz eh, GSO-jev, tistih GSO-jev, ki eh, niso bili dovoljeni v Evropski uniji na podlagi sklepa komisije. In ta ničelna toleranca je potem eh, povzročila določene probleme, kaj ti eh, države članice niso imele vse istih diagnoz, metod diagnosticiranja in zato je prišlo do negotovih situacij glede samih eh, nosilcev dejavnosti in na tehnični ravni je bilo to skoraj nemogoče izvajati, zato je prišlo do številnih težav in žita, ki so prihajala v Evropo, so vsebovala prepovedane GSO-je in potem so um, prišla čez mejo in šlo je za cele ladje. Pred seboj pa imate sedaj nov predlog, ki želi uskladiti nadzor, uskladiti kontrole nad uvozom in ta sklep predvideva celo vrsto protokolov za vzorčanje in za testiranje z ustreznimi metodami. Vse to imate našteto v prilogi. Ta sklep tudi opredeljuje najmanjšo raven GSO-jev, ki je lahko odkrita po uh, neki posebni metodi in ki je recimo izvozniki iz Amerike, Severne ali Južne Amerike ne morejo spodbijati. Eh, kajti eh, do tovrstnih reakcij je prišlo v preteklosti, ko so države članice prišle do pozitivnega rezultata v pri, nekih, eh, pri neki pošiljki žita in je potem prišlo do spodbijanja oziroma eh, do nestrinjanja med strokovnjaki iz EU in med strokovnjaki iz države izvoznice. Eh, torej, sedaj smo prišli do višine 0,1 odstotek, odstotka in zagotovljena je tudi zanesljivost odkrivanja teh GSO. To je tista najnižja raven ki jo lahko dosežemo po najboljši možni metodi, ki obstaja v Evropi in ki jo je potrdil tudi laboratorij skupnosti, referenčni laboratorij za GSO. -je. To je tista najbolj občutljiva metoda. Gre za raven nič cela ena, to je najnižja raven. Ko odkrijemo to raven, tega neka tretja eh, oseba ne more spodbijati. predlog spremljajo trije pogoji. Najprej mora GSO imeti dovoljenje uh, za obstoj v tretji državi, v državi izvoznici, torej uh, morajo biti izvedeni znanstveni testi v tej tretji državi. Potem drugi pogoj je, da za GSO poteka postopek ocenjevanja v EFSI, torej v naši agenciji za varnost hrane da naša agencija izvaja teste ocenjevanja ali pa je GSO e že prijel dovoljenje v preteklosti v Evropske unije. Tretji pogoj pa je ta, da nam mora EFSA povedati, da je prisotnost teh GSO-jev v višini cela ena odstotka, takšna, da ne predstavlja zdravstvenega tveganja za človeka, živali ali okolje. To so torej trije zelo pomembni pogoji. In tukaj gre samo za nekatere GSO-je, ne za vse GSO-je, ki obstajajo po svetu, temveč za nekatere, ki so uh, zelo dobro opredeljeni in ki jih pozna tudi naša agencija. Naj vam podam nekaj številk v Evropski. V Evropsko unijo uvozimo 33 milijonov soje na leto in 4 milijone koruze, 4 milijone ton koruze in še eh, prav posebej, predvsem iz Brazilije, ZDA in Kitajske. In skoraj vsi ti proizvodi so namenjeni prehrani živali, le manjši del je namenjen prehrani ljudi. Predvsem tukaj mislim na koruzo, vendar gre res za manjši del tega živila. Cilj tega predloga je, da se uvoznikom iz skupnosti, ki potrebujejo to sojo in to koruzo za prehrano živali na kmetijah, torej za perutnino, za eh, svinje in za govedo, da se jim omogoči, da razpolagajo z jasnim pravnim okvirom, ki je tudi dovolj natančen, zato da lahko z izvoznikom iz tretje države oblikujejo tehnični okvir za to, da bi se izognili temu, da bi ladje eh, na mejah nazaj pošiljali nazaj takoj, ko bi prišlo do pozitivnega rezultata. Ta nič cela en odstotka, to je analitična ničla, to je tisti najnižja raven, ki jo lahko dopustimo in eh, ki je, ne more spodbujati a, proti ekspertiza. To je torej ta predlog, ki ga je stalni odbor um, 22. februarja sprejel in to smo potem posredovali svetu in parlamentu 14. marca in v tem postopku, ki sedaj poteka, pričakujemo vaše mnenje. Toliko, gospod predsedujoči, na kratko o tej situaciji. Hvala lepa. Sedaj pa odpiram razpravo. Ima kdo kakšno vprašanje za predstavnika komisije? Vidimo, da ne, vse je jasno. Potem pa še enkrat najlepša hvala. datum za posredovanje ugovorov je 30. marec 2011 opoldan. Toliko glede roka, sedaj pa gremo lahko na naslednjo točko dnevnega reda. Skupna kmetijska politika proti letu 2020 odziv na prihodne izzive povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem. Poročevalka je gospa Kadenbach. Prosim, gospa Kadenbach, beseda je vaša. Hvala lepa gospod predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice. Reforma eh, kmetijske politike, razlogi za te reforme, o tem smo že veliko krat govorili tudi v našem odboru in vemo, da je to povezano tudi z globalnim kontekstom, z mednarodno krizo na področju hrane in s pojavom novih akterjev, kot naprimer Indije in Kitajske. In zato je potrebno prenoviti tudi Evropsko skupno kmetijsko politiko. Že večkrat smo o teh temah govorili in mislim, da so to vidiki, ki jih mora upoštevati tudi nova skupna kmetijska politika. Uh, Mi se ukvarjamo s eh, vidiki, ki so neposredno povezani z eh, področji, ki jih pokriva naše okolje, torej gre za okolje, ja, eh, odbor, torej za okolje, javno zdrave in varnost hrane. Pri svojem mnenju sem želela pokriti vsa ta področja, ki so pomembna za naš odbor. Uh, vendar z tako omejenim številom besed ne moremo meniti vsega in zato bom seveda pozorno prisluhnila vašim mnenjem in potem v nadaljnih pogovorjih bomo poglobili določene eh, vidike. V svojem mnenju poziva naj skupna kmetijska politika po letu 2013 uresničuje cilje na področju hrane in nove oblike so naravne kmetijske proizvodnje. Ta so naravna kmetijska proizvodnja je tista ta, ti vezni člen med okoljem in med kmetijstvom. Potem omenjam tudi vrčevanje za energijo. To moramo spodbujati in zmanjševanje uporabe kemikalij. Poleg tega moramo izkoriščiti potencial naših ekosistemov in to učinkoviteje in učinkoviteje ne smemo jih ogrožati in to je povezano tudi z biotsko raznolikostjo. Videli smo, da so potrebne dodatne dejavnosti in poleg tega moramo se odzivati tudi na izčrpavanje virov, onesnaževanje vode in erozijo tal ter to izmonš, izmanjšati. Vidimo, da je na tem področju možno še marsika izboljšati recimo kar zadeva uporabo nitratov v kmetijstvu in zmanjševanje uporabe letih. Kmetovalci naj ne stremijo le k temu, da bi proizvajali čim cenejšo hrano, temveč morajo paziti tudi na varstvo okolja. To so vidiki, ki so se močno spremenili na področju kmetijstva. To ni vse samo po sebi umevno in ni več samo po sebi umevno, da kmetovalci pri kmetovanju in svojem delu tudi a, upoštevajo neprimovarstvo tav, zaščito prsti in podobno. Nekateri mislijo zgolj na dobiček. Trenutno obstoječe določbe so zelo dober temelj za reformo, potrebujemo več transparentnosti in potrebujemo tudi varnost. Varnost delovnih mest na kmetijstvu je pomembna in kot je komisar za kmetijstvo že napovedal, naj tisti kmetovalci, ki kmetujejo prijazno do okolja, dobijo več pomoči skupnega lončka kot tisti, ki ne upoštevajo okoljskih zahtev. Predlagali, predlagati bi morali tudi nove okoljske cilje pri kmetovanju. Vprašanje biotske raznovrstnosti na to bi morali dati več podarka in to povezati potem tudi z spremembami v podnebju. In še ena točka, ki jo želim omeniti. Res je, kot je dejala prej komisija, podpira nas večina državljanov in zato smo na trdnih tleh in to je tisti citat, na katerega se sedaj sklicujem, ko želim povedati, da želimo zmanjšati prisotnost GSO-jev v kmetijstvu, zato je velika podpora. In zato pozivam komisijo, da razmislijo o tem, kakšne možnosti obstajajo za to, da sploh ne bi bilo uporabe gestov v evropskem kmetijstvu toliko na kratko, veselim se že vašega odziva. Hvala. Dziękuję koleżance Karin Kadenbach. Hvala lepa, gospa Kadenbach. Sandrin Belje v imenu zelenih ima besedo. Najprej naj se zahvalim gospe Kadenbach za to mnenje. Hvala, da ste povdarili željo po skupni kmetijski politiki po letu 2013, torej do leta 2020, ki bi veliko pozornost posvečala tudi okolju in javnem zdravju reforma SKP iz leta 2010. Sama bi v imenu zelenih dejala, da je eh, spremljiva samo druga opcija in naj vam ne skrivam dejstva, da se veselimo tega, da je poročevalka tudi tega mnenja, vsaj to lahko razberemo iz njenega osnutka mnenja. Ker zadeva skupino zelenih, pa se strinjam z vami, dejali ste, da ste imeli na voljo določeno število besed, vendar kaj si želimo dodati oziroma okrepiti v tem mnenju, kaj se nam zdi bistveno. Pet točk je tistih, ki bi jih želeli okrepiti, potem uh, je ena točka, uh, točka, pri kateri se razhajamo in poleg tega bi želela omeniti še predlog sedmega predloga sprememb. Kaj želimo uvesti, kaj želimo okrepiti? Želimo, da bi mali kmetovalci lahko bili deležni bolj preproste eh, pomoči, ki bi izboljšala tudi njihovo konkurenčnost in pri kateri bi bilo manj administrativnih bremen. Kaj ti ti mali kmetovalci bolj spoštujejo okolje kot pa tisti, ki se ukvarjajo z intenzivnim kmetovanjem. Poleg tega si želimo, da bi v tem mnenju tudi še enkrat izrazili podporo financiranju nove skupne kmetijske politike, ki bi temeljil na modelu, ki upošteva tudi specifične oblike kmetovanja, ekološko kmetovanje in podobno in eh, tiste, ki kmetujejo naprimer na območjih Nature 2000. Intenzivna pomoč, kmetijsko, intenzivno kmetovanje, ki ga trenutno poznamo, ima negativne posledice na živali in na zdravje ljudi in zato res pozivamo k kmetijski politiki, ki bi upoštevala okolje in vse zdravstvene zahteve in to želimo krepiti v tem mnenju. Poleg tega želimo, da se bolj eksplicitno omeni pomen razvoja ekološkega kmetovanja. Kar pa zadeva biodiversiteto gojenih vrst, pa tudi to prispeva k prehranski varnosti. Gre seveda tukaj za celotno naravo, vendar moramo povdariti, tudi potencial in bogatstvo, ki ga imajo gojene rastline in gojene živali. S čim se pa ne strinjamo? Ne strinjamo se s tem, da bi kmetijstvo vključili v oglične trge. Za zelene je to problematično kajti že večkrat smo povedali, da nasprotujemo sistemu, ki bi spodbujal špekulacijo za prehrano. In če bi kmetijstvo bilo vključeno v oglične trge, potem menimo, da bi prišlo do tveganja okrepitve sistema špekuliranja za živili in seveda temu zeleni močno nasprotujemo vedno znova. In še sedma točka. Želimo si, da bi v tem poročilu tudi omenili posebne kmetijske prakse o Balskem morju. Balsko morje je eno najbolj onesnaženih na svetu. To so torej tisti elementi, za katere vlagamo, bomo vložili predloge sprememb v imenu zelenih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Belje. Besedo dajem gospe Antonesko. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Vsi se zavedamo potencialne in pomembne vloge, ki jo lahko kmetijstvo igra na področju doseganja podnebnih ciljev, pa tudi pri doseganju ciljev z področja javnega zdravja. Istočasno pa se mi zdi zelo pomembno, da ko govorimo o kmetijstvu, ko govorimo o prihodnosti skupne kmetijske politike, uporabljamo ključno besedo in sicer poenostavitev in inovativnost. Spodbujati je treba takšne zakonodajne ukrepe, ki ne bodo prinesli dodatnega upravnega bremena. Ne želimo si še dodatno otežiti življenje naših kmetovalcev, že tako ali tako imajo težko življenje. Pripričana sem, da bi skupna kmetijska politika morala biti bolj enostavna in bolj pravična. Doseči je treba pravično ravnotežje med upravnim bremenom in doseganjem političnih ciljev. Tisto, kar potrebujemo, je varna, zdrava hrana, zaščititi je treba okolje, poskrbeti je treba za dobrobit kmetov in za ohranjanje lokalnih skupnosti. Poleg tega pa bi se morali bolj ukvarjati tudi s tem, da zagotovimo visoko kakovostno in hranljivo hrano. Ko govorimo o kmetijstvu, se ne bi smeli ukvarjati izključno s tehnološkimi rešitvami ali se omejiti izključno na razprave o tehnologiji. Upoštevati bi morali tudi posamezne vzorce potrošnje, potem odnose, ki obstajajo med okoljem, biotsko raznovrstnostjo in zdravjem. Vse te zamisli bodo tudi vključene v predloge sprememb, ki jih nameravamo ložiti. Hvala. Hvala lepa, gospa Antonesko. Gospa Krista Klas. Hvala, gospod predsedojoči. Hvala, gospe Kadanbah. Hvala za to, da ste nam predstavili neko podlago po kateri se lahko orientiramo in kjer že vidimo glavni miselni pristop. Vendar zelo hitro pozabljamo, zakaj in kako smo prišli do te skupne kmetijske politike. Na začetku je bilo mišljeno, da bodo ljudje imeli dovolj hrane. In potem se je to razvijalo. In dosežki uh, kmetijstva so različni. Sedaj govorimo o tem, da kmetijstvo proizvaja hrano, da proizvaja zdravo hrano, da je dovolj hrane v Evropi, poleg tega skrbi za zdravje okolja in za krajino, kulturno krajino in hkrati. Um, nudi tudi delovna mesta, tega ne smemo pocenevati to je ta konstrukt skupne kmetijske politike v Evropi, ki se je izoblikoval v preteklih letih. In subvencije so se že močno znižale, pristopi so se spremenili in danes je okolje prvo na tej lestvici zahtev, poleg tega pa še vedno omenjamo kulturno krajino, proizvodno hrane in seveda tudi delovna mesta. 4 odstotke BDP-ja predstavlja kmetijstvo, to ni velika številka. Vendar je to izredno pomembno za življenje in zato moramo vedeti, kaj hočemo, kaj si želimo in želimo si, da bi to bilo izraženo tudi v tem poročilu, da bi kmetijstvo ostalo takšno, kot je in da poiščemo tudi nove možnosti za spodbujanje kmetijstva. Ne moremo preprosto reči, vse skupaj mora biti bolj zdravo, kajci imamo že toliko in toliko predpisov za proizvodnjo zdravih živil, zdrave hrane. In Evropa tudi zagotavlja zdravo hrano in zdravo kmetijstvo. V odboru za okolje pa moramo povdariti predvsem to, da cilji obstajajo in da se jih kmetje morajo držati. Potem, da imamo CC kontrole, cross-compliance kontrole, ki se jih in vsi kmetje v Nemčiji vedo, kaj to pomeni, vendar se te kontrole zelo različno izvajo po državah in tudi različno interpretirajo. In zanima me, ali je komisija že razmišljala o tem, kako se te kontrole izvajajo in kje so razlike in ali imamo neke razumljive, primedljive kontrole. Mislim, da bi morali temu nameniti veliko pozornosti za kontrole na skrične skladnosti in to tudi pripeljati na neko visoko raven. To moramo močno povdariti v tem poročilu. Integrirana pridelava, o tem smo govorili tudi pri varstvu rastlin v zadnjih letih. Tudi tu zahtevamo visoko raven. In zato potrebujemo tudi dodatne možnosti dodatne možnosti, ki jih bomo našli tudi v drugem stebru skupne kmetijske politike. Sedma točka ter oglikovi dobropisi in vključevanje kmetijstva v boj proti podnebnim spremembam. To je zelo težko, kajti tukaj še ne razpolagamo z merljivimi zadevami in zato tega ne moremo podpreti. Isto velja tudi za deveto točko, ko govorimo o GSO-jih, je to čisto specifična tema, o kateri se razprava še zdaleč ni končala, tudi na drugih mestih govorimo o tem in to zelo intenzivno in zato ne moremo tukaj kar mimo grede omeniti te teme in uporabe GSO-jev. Mislim, da je to korak predaleč in da o tem razpravljamo na drugih mestih. Predlog komisarja Šolša je predlog, o katerem moramo razpravljati in je tudi predlog, ki prav posebej upošteva okolje. Pa vendar vse to, kar smo do sedaj že dosegli, ne smemo kar pomesti pod preprogo temveč eh, se zavedati, česa. Vse, kaj vse že imamo in kakšne kontrole imamo in zakaj se trudimo za kakšno učinkovitost pri, v kmetijstvu. Hvala. Dziękuję, eh, koležance Krista Klas. Najlepša hvala, Krista Klas. Še dva govornika sta prijavljena k besedi, najprej Krist Davis, potem pa Risto Rosi. Gospod predsedujoči, večina mojih pripomb temeli na pripombah, ki mi jih je posredovala kolegica Mane. Hvala lepa torej v imenu svoje kolegice tudi za poročilo. Hvala gospe Kadenbach. Želimo si, da bi Evropa imela varno skrbo s hrano, da bi bila hrana proizvedena na trajnosten način, da bi bila visoko kakovostna. Poštevati je treba tudi podeželski vidik, kako lahko zaščitimo življenje podeželskih skupnosti. Seveda želimo uresničevati tudi visoke standarde na področju varovanja dobrobiti živali, ohraniti je treba biotsko raznovrstnost. Ne smemo zanemariti tega, da naša kmetijska politika vpliva tudi na trgovinske odnose z revnimi državami, na ceno živil in tako naprej. Gospa Manner pravi, da ko obravnavamo SKP, ne smemo pozabiti na to, koliko birokratskih postopkov morajo kmetje izpolniti, če želijo pridobiti sredstva, ki jim jih namenjamo. Paziti moramo, da se stvari ne bodo tu še preveč zapletle. Kar nekaj dobrih primerov najdemo v Evropi v zvezi s tem, kako se zagotavljajo visoki okoljski standardi. Najdemo pa tudi primerov zelo slabih okoljskih standardov. Nekaj se lahko naučimo iz teh najboljših praks. Kolegica tudi pravi, da ne bi smeli umešavati GSO-jo v to poročilo, da bi GSO-jo morali obravnavati ločeno. Strinjam se z njo skupina Alde tudi ne bo podprla devetega odstavka. Bomo pa podprli deseti odstavek. Dobro je, da razvijamo raziskave, da uporabimo sredstva iz sedmega okvirnega programa, da poskrbimo za boljše obdelovanje zemlje in tako naprej. Še par lastnih pripomb bi sedaj podal, naprimer subvencije. Ali bi morali plačevati za skupno kmetijsko politiko? Ali bi sploh morali plačevati za to politiko, tako kot tak plačujemo? Pogosto se je branilo to politiko kot eh, nekaj, s čimer ščitimo majhne kmečke družine. Zlasti francozi so izpostavili ta argument, ampak težko bo zaustaviti trend. Kot študent sem delal na kmetiji, in sicer v tistem delu Združenega kraljestva, kjer zemlja je primerna za obdelavo. 200 hektarjev je bila velika ta kmetija. Kmetje pa sedaj zapirajo svoje kmetije, zato ker imajo na tisoče hektarjev zemlje, pa samo trije kmetje, ki delajo na kmetiji. V Franciji se dogaja podoben trend. Ogromno sredstev se namenja pravzaprav tistim velikim kmetovalcem v okolju. V okolici Pariza majhne kmetije, družinske kmetije pa propadajo. Ogromno subvencij namenimo kmetom. Vseeno pa spodkopavamo prosti trg. Cene živil so že tako ali tako zelo visoke, verjetno bodo ostale na tej ravni. Če bomo prenehali subvencijami, bodo cene živil uravnotežene. Ne bi smeli namenjati denarja za netrajnostne in neozdržne rešitve. Vendar je to argument, zaradi katerega je naša skupina razklana, verjetno je celoten parlament razklan zaradi tega argumenta. Verjetno sem mu znašel v manjšini pri zagovarjanju tega argumenta, ampak hvala vseeno za poročilo. Najlepša hvala, kolega Davis. Gospod Rossi. Sì, grazie Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa poročevalki, ker nam je s tem poročilom dala možnost, da izmenjamo mnenje o pomembnih izhodiščnih točkah. Bi pa poročevalko prosil, da bi bila nekoliko bolj odločna v smislu, da bi morala zahtevati finančna sredstva za posamezne kmetije, ki so za nas pomembne. Pomembne so kakovostne kmetije, tiste v gorah. Zaščititi je treba okolje, zato bi morali čim bolj zmanjšati onesnaževala. Zato prosim, da ohranite v besedilu vsaj zahtevo potem, da se ohranijo finančna sredstva, ki smo jih imeli na voljo v preteklosti. Namreč skupna kmetijska politika, ki smo jo podprli v preteklosti, je bila namenjena 15 državam članicam. Sedaj skupno kmetijsko politiko izvajamo v 27 državah članicah. Če ne bomo zagotovili zadosti finančnih sredstev, bomo spodkopali vsak poskus, da se izboljša kmetijstvo. Zato bi res prosil, da se po eni strani res ohranijo zahteve, ki jih nalagamo kmetom, po drugi strani pa, da se ohranijo tudi finančna sredstva. Dobro bi bilo, če bi poročevalka v svojem poročilu omenila še nekaj, s čimer bi dodala vrednost temu poročilu. Že kolega pred menoj je rekel, da je treba poskrbeti za poklicne kmete. Finančni instrumenti, ki jih imamo danes na voljo, sicer ne prispevajo veliko. Veliki naložbeniki kupujajo ogromna zemljišča, to se dogaja v Franciji, pa tudi v Italiji. Potem vzamejo finančna sredstva, zemljo, ki jo imajo v lasti, pa pogosto potem pustijo ob strani, te zemlje sploh ne obdelujejo. Gre samo za to, da pridobijo velike količine ozemlja, za katerega potem prejemajo sredstvo iz SKP-ja za posamezen hektar. Velika podjetja so tista, ki upravljajo s temi ogromnimi zemljišči. Zato bi morali skrbeti za poklicne kmete tudi na tem področju. Pomembno je tudi, da zagotovimo kakovostne proizvode komisar Čološ se strinja s tem, da bi morali sredstva ustrezno porazdeliti. Ne samo na posamezen hektar, s tem bi se izognili špekulaciji, temveč bi morali upoštevati hektar in druge kriterije, naprimer kakovost proizvodnje, potem lokacijo kmetije, ali je kmetija v gorskem območju, ali se mora kmet boriti proti kakšnim uh, geografskim omejitvam ali mora skrbeti za gost in tako naprej, kakšne pesticide uporablja, če jih uporablja. Skratka, prispevki iz SKP-ja ne bi smeli biti porazdeljeni izključno na podlagi hektarja, temveč tudi na podlagi drugih kriterijev. Kaj natanko se proizvaja na tistem hektarju in na kakšen način? Uh, tako bi seveda plačevali sorazmerno s kakovostjo. To je tisto, kar omenja tudi poročevalka, da bi čim bolj spodbujali kakovostne kmetijske proizvode, ki bi koristili tudi končnemu uporabniku, kar je naš končni in glavni cilj. Poleg tega pa bi morali skušati ohraniti kmetijske aktivnosti tudi v območjih, ki so teže dostopna. Naprimer, v gorskih območjih pogosto morajo v teh območjih požigati gozdove, ampak če bi bil ta gost čist, če bi bil travnik ustrezno pokošen, potem bi preprečili tudi mnoge požare, kar pomeni, da bi hidrogeološko gledano bilo ozemlje bolj zdravo. To bi lahko omenili v poročilu, zato ker se mi zdi, da to se opada s cili, ki bi si jih morali zastaviti kot odbor za varovanje okolja in zdravja. Zavarovati je treba tudi kmetano vse zadnje. Če kmet uporablja pesticide, tudi on vdihava te pesticide. Če bi nam uspelo, preiti k v narekovajih bolj čistemu svetu, če bi kmet uporabljal alternativne rešitve, bo to dobro za potrošnika, pa tudi za kmeta samega. Hvala. Dziękuję koledze. Najlepsza chwała, kolega Rossi. Asa Westlund. Tack så mycket, herr ordförande. Det finns mycket att säga om EUs eh, jordbruksstöd, givetvis. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, veliko bi lahko povedali o tem, koliko sredstev namenjamo za kmetijstvo v okviru svojih politik. Pomembno je, da sprememo strategijo EU 2020. Če želimo v Evropski uniji zagotoviti konkurenčnost, potem ne bi smeli toliko finančnih sredstev namenjati kmetijstvu, vsaj ne toliko, kot jih namenjamo danes. Potem je pa tu še vprašanje kmetijske politike in okolja. Obstaja obsežen manevrski prostor, ki bi ga lahko bolje izkoristili. Kmetijstvo lahko znatno prispeva k okolju, ogromno se da narediti na tem področju. Lahko bi spodbujali vse pozitivne učinke, ki jih ima kmetijstvo na okolje. Naprimer, če bi gojili primerne rastline, če bi uporabljali manj gnojil, če bi se poskrbelo za to, da bi zmanjšali emisije CO2 in tako naprej. Ne zdi se mi upravičeno, da uporabljamo vsa ta sredstva za nekaj, kar potem ne vpliva pozitivno na okolje. Razumem, da je kmetijstvo namenjeno tudi temu, da se ljudem zagotavlja hrana. Vendar vse skupaj pravzaprav nima kakšnega smisla. Ne moremo dvakrat plačati za isto. Smiselno je, da davkoplačevalec financira tisto, kar pozitivno vpliva na okolje. Upam, da se bo poročilo omejilo tudi na ta vidik. Hvala. Bardzo. Bardzo, Najlepša hvala, gospod Uski.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 borimo se zopr dve stvari. Zopr neenakopravno porazdaljevanje kmetijskih subvencij v Evropski uniji. Samo toliko, da boste vedeli, poprečno češki kmet dobi 50 odstotkov subvencij, kot jih prejme kmet v eni od starih držav članic. Še ena pomembna zadeva pa je celosten znesek koliko proračuna Evropske unije namenjamo za to. Trenutno približno 40 odstotkov. Če želi Unija biti konkurenčna na globalni ravni, potem je tak delež ne samo neozdržen, ampak celo nemoralen. Sveda je lepo in prav, da govorimo o varstvu okolja, vendar morate razumeti, kaj počnemo s to svojo subvencijsko politiko. To vrstna politika uničuje kmetijstvo v Afriki uničuje po eni strani, po drugi strani pa nudi pomoč. In pomoč, ki jo nudimo za kmetijstvo v Afriki, ponavadi konča v žepih afriških diktatorjev. Vendar le smo mi odbor za okolje, zavedamo se, da kmetijstvo vpliva tudi na krajino. Kmetijstvo je pomemben del varovanja okolja, tako da sam nisem tisti, ki bi predlagal kakršno koli radikalno rešitev, ki bi vse prepustila urejanju trga. Trg je v zadnjih 50 letih slabo vplival na okolje. Varovanje okolja, javno zdravje, to je tisto, kar bi morali omenjati v tej razpravi. In kot je omenil že kolega Rosi, omeniti bi morali tudi požare. Hvala. Hvala lepa, gospod Uski. Sedaj pa se obračam na predstavnike komisije. Gospod Santiago iz Generalnega direktorata Agri. Hvala, gospod predsedujoči. Mi bi se radi zahvalili odboru Envi za to pobudo. Hvala lepa tudi gospe Kadenbach za pripravljeno mnenje, ki ga toplo pozdravljamo. V javni razpravi o prihodnosti SKP-ja, ki je potekala lani, se je pogosto omenjalo gospodarske ozemalske izzive, s katerimi se bo SKP soočalo v prihodnje Okolje pridobiva na teži, sedaj je veliko bolj pomembno kot v preteklosti. V svojem sporočilu smo skušali odzvati na to javno razpravo, izpostavili smo cilje reforme, pomembno je, da se ohrani trajnostna proizvodnja hrane, da se istočasno zagotavlja trajnostno upravljanje z naravnimi viri, da se spreme tudi ustrezni ukrepi v boju proti podnebnim spremembam. To je bistvo vseh teh reform. Pomembno je, da SKP uskladimo s strategijo EU 2020. Pomembno je tudi, kako bo SKP vplivala na okolje. To bo pomembno za prihodnost skupne kmetijske politike. V osnutku mnenja se omenja, da lahko to dosežemo tako, da bomo ozelenili neposredna plačila z SKP-ja v prvem stebru in drugo, da razvoj podeželja usmerimo v smeri večje inovativnosti in boja proti podnebnim spremembam. Če bomo to dosegli, bomo poskrbeli za večjo ozelenitev posod v Evropi. Kumulativno bomo pridobili, ker bomo ozelenili oba stebra, tako okoljske standarde kot kmetijska vprašanja. Kmetom pa bomo istočasno pomagali pri soočanju z gospodarskimi izzivi v prihodnosti in jim omogočili, da se uspešno soočijo s pritiski. Poenostavitev, to ste tudi omenjali, Pomembno je, kakšne zelene ukrepe bomo izvajali pri neposrednih plačilih. Opravili bomo tudi analizo stroškovne učinkovitosti. Ne želimo si še dodatno zaplesti ta sistem. Dejstvo pa je, da se bo treba lotiti okoljskih izzivov, ozelenitev, razvoj podeželja. To sta ključna elementa. Pomembno pa je tudi, kakšni bodo rezultati analize stroškovne učinkovitosti. Omenjali ste tudi GSO-je v tem mnenju. Od tem je razprava potekala že pri prejšnji točki, zato se ne bi spuščal še enkrat v isto razpravo. Vsega ne moremo rešiti preko skupne kmetijske politike. Kmetje, ki spoštujejo odobrene postopke in ostale postopke, bodo upravičeni do neposrednih plačil v prihodnosti. In to je vse. Hvala. Hvala lepa. Za zaključek pa še poročevalka gospa Kadenbach, izvolite. Hvala za to živahno razpravo. Večina tistih, ki so sodelovali v razpravi, je že odšla, imajo pač časovne razloge za to. Cilj tega pa je, da se eh, zedinimo glede tega, da je dovolj hrane v Evropi, da bo Evropa sita. In tudi druge stvari so bile jasne, kaj želimo, trajnostno kmetijstvo, biodiverziteto, varstvo okolja in kot je bilo na zadnje omenjeno, tudi ne smemo zanemariti teh sprememb, ki se dogajajo. Potrebujemo tudi nego kulturne krajine, potrebujemo tudi delovna mesta v kmetijstvu in vse to moramo tudi uravnoteženo podpirati tudi finančno in kmetijska politika, ki jo podpira tudi odbor Envi. Tega ne bomo mogli izvajati, če ne bomo imeli na to tudi seveda sredstev. Želela bi opozoriti na to, da nekatera področja niso v naši pristojnosti, naprimer zdravstveno varstvo živali in poenostavljanje zakonodaje. Vse to so področja, ki so pomembna, vendar niso naša naloga tukaj v tem odboru. Pripravljenost torej obstaja, pripravljenost na to, da sprejmemo najrazličnejše predloge s skupnimi cilji. In mislim, da sem odgovorila vsem tistim govornikom in govornicam, ki so še navzoči v dvorani. Hvala. Najlepša hvala. Rok za uložitev predlogov sprememb je 21. marec do 12. Glasovanje pa bo potekalo 12. aprila v odboru, na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali junija. S tem smo zaključili z 28. točko in tudi z dopodanskim delom zasedanja. Sedaj nas čaka sestanek koordinatorjev in sicer ob pol dvanajstih. Torej, prekinjam zasedanje